Dear colleagues, Spoštovane kolegice in kolegi, zavedam se, da je lepo srečati kolege iz drugih odborov, ampak eh, zdaj je čas, da začnemo. Kajti nekoliko smo v zamudi. We are going to have been a Danes eh, bomo imeli izmenjavo mnen s FAOM in sicer bomo govorili o stanju na področju neustrezne prehranske varnosti v svetu pred svetovnim dnevom hrane 2015 torej imeli bomo izmenjavo mnen, mnenja z eh, poslanci tega parlamenta, torej z organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo o stanju na področju neustrezne prehranske varnosti. Torej pred svetovnim dnevom hrane 2015. Torej zahvaljujem se vsem poslancem, ki se nam bodo pridružili pri tej razpravi in mislim, da lahko kar takoj začnemo in damo besedo za kratko uvodno izjavo kolegom in začeli bomo z gospo eh, Lindo McEwen iz odbora Deve. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, in se opravičujem za zamudo. Torej, eh, imeli smo sestanek našega odbora in smo se malce zamudili, kot ponavadi. Torej, zelo sem vesela, da imamo to skupno razpravo danes, torej, v pripravi na svetovno Svetovni dan hrane v petek, to je zelo pomembno obdobje in zelo pomembno poročilo nam bo predstavljeno. Torej, človekove pravica je, um, imajo ljudje dostop do hrane tudi v okviru razvojnih ciljev, ko naj bi um, dosegli tarčo za 2015 eh, za zmanjšanje lakote, torej še vedno 752 milijonov oziroma 25 milijonov ljudi eh, trpi zaradi lakote in več kot 3 milijone otrok na leto umre zaradi lakote. Torej še vedno imamo torej veliko dela. V 80. in 90. letih eh, smo eh, zanemarjali eh, investicije v kmetijstvo in pa v varno prehrano. Torej, to se je začelo spreminjati na začetku prejšnjega desetletja, ampak to je sedaj treba nadomestiti. Torej, 1. januarja prihodne leto bomo imeli torej nov 15-letni program eh, za eh, mednarodni razvoj, za eh, trajnostni razvoj in pred dvema, le, pred dvema tednoma so se svetovni vodilni izbrali v New Yorku in se zavezali k novim globalnim ciljem. In Cilj številka dva je um, boj proti uh, lakoti, promocija uh, trajnostnega kmetijstva in pa zagotavljanje prehranske varnosti. Torej v vašem odboru in v drugih uh, odborih moramo zagotoviti, da bodo te zaveze tudi uresničene v prihodnih 15 letih in naš, mi, parlamentarci, moramo zagotoviti, da bo ta cilj tudi uresničen. In ne nazadnje, ne moremo proizvajati hrane, če nimamo dostopa do zemlje. Torej, dostop do zemlje je zelo pomembno vprašanje in zato sem zelo vesela, da bomo eh, na koncu tega tedna poslali tudi um, delegacijo odbora za razvoj v Milano, da bo ta delegacija uh, sodelovala tudi pri posebnih dejavnostih v zvezi z prehransko varnostjo v okviru uh, Eh, dogodkov v Milanu in eh, spravljali bomo tudi o vprašanju prehranske varnosti eh, in pa dostopa do zemlje in dostopa do hrane. Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Cikjevskeju, ki je od predsednik odbora za agrikulturo. Hvala lepa. Vprašanje prehranske varnosti ima mednarodno razsežnost iz različnih vidikov socialnega, gospodarskega in drugih. Morajo nacionalne in mednarodne institucije najti rešitve, s katerimi bodo lahko izkoreninile lakoto in izključenost. Nekaj izkušenj že imamo tudi znotraj Evropskega parlamenta. Skupna kmetijska politika je prispevala k znižanju stopnje lakote. Imamo dobre prakse in tradicije, ki, lahko, ki jih lahko posredujemo drugim v svetu. Potrebujemo torej skupne rešitve, ki bodo prispevale k uresničitvi naših ciljev tem se tudi ukvarja mednarodna trgovinska organizacija. Se pravi, gospodarstvo je treba prenoviti, če želimo izkoreniniti lakoto in revščino in zagotoviti dostop do prehrane. Vendar pa ne moremo ukrepati samo v kriznih situacijah. Trenutno se soočamo tudi z drugimi oblikami krize, begunska kriza, naprimer. In zato mora naše delovanje biti usmerjeno na več ravni - globalno, regionalno, lokalno. Potrebujemo več sredstev za naložbe, za zagotavljanje napredka in tudi za zagotavljanje napredka v državah, v katerih se spopadajo z lakoto. Okolje in kmetijstvo sta dve povezani področji. Ukrepe za uh, reševanje posledic podnebnih sprememb moramo tudi v kmetijskem sektorju veliko k temu prispevati. Ne moremo pa zato, da zmanjšati proizvodnje hrane. To pa je tesno povezano tudi z vprašanjem vodnih virov. Prehrana je povezana tudi z zdravjem. In to je gotovo največja vrednota, ki jo naše človeštvo ima. Hvala. Dobro. Potem sedaj lahko damo besedo gospodu Mustafi Sinačeju ki je direktor um, Urada za zvezo z Evropsko unijo FAO in pa gospo Kristino Betnansko, ki je direktorica Urada za uh, program World Food uh, v Bruslju. Torej dajem vam besedo za predstavitev 10 minut, na to pa bomo imeli razpravo. Euh, euh, Hvala gospod predsednik. Najprej bi se vam želel zahvaliti vam in predsedniku odborov Agri in Deve, da ste organizirali ta skupni sestanek danes, na katerem se bomo posvetili vprašanju prehranske varnosti in to v okviru proslavljanja eh, svetovnega dneva hrane. Ta svetovni dan hrane 16. oktober je gotovo priložnost, ob kateri se moramo vprašati o stanju prehranske varnosti v svetu, o revščini v, na kmetijskih območjih eh, ter o izzivih, ki so pred nami, eh, izzivih trajnostnega razvoja, to, je, to so prvi in drugi izzivi, ki zadevajo podhranjenost, boj proti podhranjenosti in trajnostno kmetijstvo. Samo s skupnimi prizadevanji vseh deležnikov bomo lahko te cilje dosegli. Izkoreninjenje lakote do leta 2030 je po našem mnenju cilj, ki ga lahko dosežemo. Kot je povedal že predsednik odbora Agri, potrebujemo le sredstva za to ter skupno delo ta teden bo na Expoju v Milanu eh, tudi dogodek, na katerem bodo sodelovali predstavniki Evropske komisije in parlamenta in eh, to bo priložnost za nadaljevanje razprave o teh ključnih temah. Naj izkoristim priložnost, da vam povem, da bomo v teh dneh zagnali projekt SOFA, ki eh, zadeva področje kmetijstva in prehrane na pobudo parlamenta. Gre za poročilo, ki ga FAO pripravlja že od leta 1947 vsako leto in ta inštrument je podlaga za delo pomembnih odločevalcev. Letos je poročilo SOFA o stanju na področju kmetijstva in prehrane osredotočeno na ulogo socialne zaščite pri boju proti revščini in lakoti in to posredno ter neposredno preko spodbujanja kmeti, razvoja kmetijstva in podeželja. E, zato bi vam želel nekaj glavnih sporočil posredovati v zvezi s tem. To je tudi objavljeno na naši spletni strani. Jasno je in vsi se strinjamo s tem, da so programi za socialno varstvo dobra podlaga za zmanjšanje revščine. E, Pomemben dejavnik eh, so tudi primerne oblike pomoči. Programi, eh, ki so ciljno usmerjeni na ženske, in to je zelo zanimivo, pa imajo tudi zelo pomemben vpliv na področje prehrane mm, in prehranske varnosti. Namreč eh, z vključevanjem žensk, ki, bi bile za svoj, ki so za svoje delo tudi plačane, lahko vplivamo na dobro bit žena in mater. Eh, Eh, na to um, socialno varstvo omogoča eh, prehranjevanje in eh, pozitivne posledice na zaposlovanje, prihodke ter dobrobit ljudi. Socialno varstvo pa ni samo po sebi dovolj, zato da bodo vsi rešeni revščine. Uh, Revna gospodinstva so namreč izpostavljena številnim tveganjem in zato potrebujemo skupne in usklajene programe, znotraj katerih eh, bodo upoštevani tudi dejavniki socialnega varstva ter drugi kmetijski dejavniki. Zato je vse to treba upoštevati v strateških načrtih, ki jih uresničujejo države članice. Po našem mnenju mora Evropska komisija podpirati države, ki so take Eh, programe vzpostavile in lahko vam tudi omenim nekaj takih programov, ki so eh, namenjeni povečevanju prehranske varnosti. Poleg tega ima socialno varstvo tudi pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo. Taki programi lahko prispevajo k vzpostavitvi pomembnih kolektivnih infrastruktur ter tako prispevajo k krepitvi gospodarstva na lokalni ravni prispevajo tudi k okrepitvi kupne moči v gospodinstvih, ki uh, povprašujejo po dobrinah in storitvah, ki uh, jih nimajo na voljo uh, eh, se strani lokalnih dobaviteljev. Danes sem tukaj s kolegom, ki je specialist za področje prehranske varnosti. Um, pa tudi s kolegom iz banko, zato ker vse tri uh, organizacije, vse tri agencije sodelujejo z roko v roki eh, pri vprašanjih reševanja prehranske krize. Hvala lepa. Eh, spoštovani poslanci, spoštovani. Eh, predsednik. Eh, torej, eh, zelo veliko čast mi je, da lahko predstavim ta, to poročilo o, o stanju prehranske varnosti v svetu. Torej, naj povem, da je to skupno poročilo, ki ga pripravljata FAO in pa World Food Program pa tudi Mednarodni sklad za kmetijstvo in to je poročilo, ki ga pripravljamo že od leta 1999. Torej, letošnje poročilo je še posebej pomembno, zato ker je leto 2015 zelo pomembno. Leto gre namreč za konec zelo pomembnega nadzornega cikla in sicer cilji vrha o prehrani iz leta 1990. Torej, na tem vrhu je bilo odločeno, da bo do države znižale um, lakoto za polovico do leta 2015 in pa tudi uh, uh, milenijski razvojni cilj, torej prva, prvi cilj tega programa je, da se uh, omeji razmerje lačnih v svetu. Torej, kako bomo to dosegli? Torej, zelo blizu smo že eh, cilju iz um, milenijskih. Um, tega programa in sicer eh, gre tu za indikatorje, ki jih uporabljamo pri um, spremljanju doseganja teh eh, rezultatov in vidimo, da je ta indikator padel od 23 eh, eh, na 12 odstotkov, kar pomeni, da smo statistično ta cilj že praktično dosegli. Vemo tudi, da v 73 od 129 državah, ki jih spremljamo, je bil ta cilj dosežen. Ampak to je torej samo eh, razmerje lačnih v prebivalstvu. Eh, prav tako je prišlo tudi do drugega cilja in sicer, da se dejansko zniža število ljudi, ki nimajo dostopa do hrane. In to je cilj tega svetovnega vrha o prehranu. In eh, ta cilj žal ni bil dosežen. Vemo, da bi potrebovali predvsej eh, večje znižanje eh, lačnih v svetu, da bi lahko eh, obravnavali ta cilj kot dosežen. Torej, vemo, da je, se je obseg prebivalstva povečal za praktično dve milijardi in to je še otežkočilo doseganje tega cilja. Vendar pa v 29 od 129 eh, držav je bil ta cilj dosežen. Torej, kje so ti lačni, o katerih govorimo? Torej, precej več podrobnosti imamo v poročilu in eh, to je sedaj eh, neke vrste hiter pregled. In vidimo, da je Južna Azija še vedno tista regija, kjer je največje število. Um, podhranjenih ljudi in tudi največji odstotek. Temu sledi podsaharska Afrika, torej to je regija, eh, kjer je fenomen tudi veliko bolj prisoten med prebivalcem. Torej eh, število lačnih je na drugem mestu, medtem ko je prisotnost lakote pa naj, na prvem mestu. Enako velja tudi za vzhodno Azijo. Eh, torej, kaj so glavni faktori? kaj je omogočilo uh, uspeh, torej gospodarska rast je zelo uh, pomembna za uh, boj proti um, lakoti, ampak to ni dovolj. Prav tako je treba povečati tudi produktivnost, zlasti na področju kmeti, kmetijstva in pri majhnih obratih in tudi socialno varstvo je zelo pomembno za uspeh v več državah in to, kar smo Na katero je danes jutri o tem tudi priča. Na to je pomembno tudi dostop do um, trgov, torej na podeželju, prav tako mednarodno, uh, mednarodni trg in dostop do njega in seveda je zelo pomembno, da delamo zlasti uh, na področjih in v državah, kjer um, poznamo dolgotrajne krize. Lahko govorite počasneje, prosim. Ja, sem poskušal biti hiter, ker nimamo veliko časa. Ja, torej omenil sem eh, socialno varnost eh, države v dolgotrajnih krizah. Eh, tu so države, kjer je situacija na področju dostopa do prehrane veliko resnejša in veliko več je treba narediti za večjo odpornost v teh državah. Torej, ne nazadnje, kakšna je perspektiva za po letu 2015, torej sedaj smo na koncu tega uh, cikla nadzora in zato je zelo pomembno, da imamo tudi agendo o trajnostnem razvoju za 2030 in tu imamo celo vrsto uh, ciljev. Mednarodna skupnost uh, že dela na uh, oblikovanju teh uh, ciljev. In treba je eh, povedati tudi to, da bo eh, lakota eh, tu še posebej izpostavljena, kajti bo opredeljena v cilju številka 2. Veliko več ciljev bomo še imeli in veliko več elementov, indikatorjev in tako dalje. In veliko več lahko naredimo tudi za dejansko tehnologijo za spremljanje teh kazalnikov na mednarodni ravni. Prav tako bi želeli povedati tudi to, da smo uh, dobili veliko podpore DEVKA in uh, na ta način izboljšali tudi našo uh, zmogljivost uh, pri nadzorovanju. Želeli bi tudi delovati naprej na tem, uh, imamo številne projekte in pa tudi nove kazalnike za uh, spremljanje prehrambene varnosti v prihodnem ciklu in mislim, da je to pomembno. Hvala lepa za vašo pozornost. komitej. Eh, spoštovani predsedniki odborov in dober večer, gospod Sikirski. Mogoče bi lahko tudi po polsko povedala še kaj. No, spoštovani predstavniki komisije INFA, rada bi se zahvalila za to priložnost, da se ob svetovnem dnevu hrane lahko tu oglasim. Uh, To je pomembna priložnost, ob kateri lahko skupaj razmišljamo o doseženem napredku, predvsem pa o izzivih, ki so še pred nami. Iz FA, kolega iz FA je predstavil svetovno poročilo o prehranski varnosti, v katerem predlaga nekaj konkretnih rešitev ter vzpostavitev mehanizmov, ki bi nam omogočili, da bi hitreje odpravili lakoto. Eh, vprašanje lakote je zelo nujno približno 8 milijonov oseb še trpi lakoto, ampak za temi številkami so ljudje, kot vi in jaz, matere, uh, očetje uh, in druge, katerih perspektive so negotove. In zaradi njih se moramo ukvarjati s tem vprašanjem ter razmisliti. Uh, Eh, ob obiskih pri preseljenih družinah v Jordaniji smo lahko zbrali kar nekaj pričevanj med temi begunci. Oče družine s štirimi otroki je povedal, kako zelo razorožen je eh, pri, zaradi ob svojih bližnjih in eh, ne, kako je. Uh, bil poražen v svoji očetovski vlogi, ker ne more iti ven iskati hrane, ker mm, do nje nima dostopa. Ravno tako uh, pričevanje matere, ki pravi, da otrokom uh, govorijo, da ne jedo zaradi posta, v resnici pa nimajo dostopa do hrane. Uh, in zato se mora vprašati, kako bi lahko nahranili vse ljudi. Uh, 230 milijard evrov predstavljajo stroški za um, uh, hrano in 650 milijard evrov letno uh, pa je vredna hrana, ki se zavrže, torej dvojno od tistega zneska, ki bi ga potrebovali za to, da bi hrano dali na voljo. Vsak dan umre 21 tisoč ljudi zaradi lakote, kar ni eh, sprejemljivo ne z etičnega, ne z gospodarskega vidika. E, poskrbeti bi morali za to, da bi omogočili prehrano za vse begunce in preseljenje ljudi zaradi sirske krize. In morali bi prepoloviti naše potrebe, zato da bi lahko prehranili vsaj četrtino ljudi se seznama, tistih, ki jo potrebujejo. Letos uh, imamo se zelo visoko število nujnih operacij na svetovni ravni zaradi epo, ebole, eh, Sirije, v Iraku, um, katastrofe v Nepalu in tako naprej. Uh, Gospa Mek Evan je bila nedavno v Turčiji skupaj s kolegi, kjer so si ogledali eh, delo, ki ga opravljajo mednarodne organizacije v begunskih centrih, kjer um, je več kot 40 tisoč beguncev iz Sirije, ki eh, jim je omogočena prehrana z uh, posebnimi voucherji. Uh, poleg tega, je treb, sodelujemo s uh, konkretnimi vladami, zato da se uh, lotevamo tega problema in cilj, ki ga imamo pred seboj, torej lakota na stopni nič eh, leta 2030 je dosegljiv, vendar pa zato potrebujemo konkretne dejavnosti. Prepogosto pa so nujne prehranske krize nastale tam, kjer je uh, um, bil dostop do prehrane že tako ali tako otežkočen. Zato so ljudje, ki so temu izpostavljeni, še bolj uh, ranljivi, kot je to uh, primer v afriških državah, v Maliju in drugot, pa tudi v Jemnu in uh, um, druge. Zato bi bilo treba predvideti posebno ovojnico za sredstva za prehrano za preseljene osebe in begunce. Predvsem pa smo občutljivi na to, da eh, se evropski, evropske institucije in vlade naslanjajo na PAM in druge mednarodne organizacije, ki so, imajo pomembno vlogo pri reševanju te krize. Zato uh, bo treba res uskladiti naše delovanje ob vseh teh krizah, s katerimi se soočamo in uh, skušati delovati na čim bolj usklajen in pregleden način. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Redovskemu z komisije. Hvala. Spoštovani predsedojoči, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Devko je bil že petkrat omenjen danes, zato mislim, da je treba, da se oglasim. Res je, komisija in pa države članice Evropske unije so najpomembnejši akter na svetu na področju prehranske varnosti in razvoja. Več kot 8 milijard sredstev smo dodelili 60 državam v okviru teh programov. Zelo veliko skupnih programov imamo tudi z FAO, z nevladnimi organizacijami in drugimi, prav tako pa imamo tudi zasebne naložbe in k temu se bom vrnil v trenutku. Torej, komisija je v lastnem poročilu na temo prehranske varnosti torej eh, ugotovilo, ja, da imamo dejansko te visoke številke, ampak mi bi želeli, še, mi bi želeli niže številke. Komisija je določila cilje za naše delo. Naprimer, imamo cilj eh, znižanja za 7 milijonov, torej števila podhranjenih otrok in eh, tu bomo pozvali vse partnerje, da določijo cilje, kajti na ta način parlamenti in civilna družba lahko spremljajo doseganje teh ciljev, lahko se preveri, če so bili ti cilji doseženi ali ne. Torej, skupno imamo to odgovornost in mislim, da bi komisija želela, da tudi naši partnerji tako postopajo. Torej, naše eh, delo je osredotočeno na štiri strateške prednostne naloge. Prvič, eh, Evropska unija se bori proti podhranjenosti. To je sramota za družbo ne gre samo za to, da ni dovolj hrane, vitaminov, eh, beljakovin in tako dalje, temveč eh, ogrožamo tudi prihodnost te osebe. Ne gre samo za um, prehrano, temveč tudi za njeno kakovost. Eh, in to ni samo hrana, to je tudi kultura. Na to imamo že dolgotrajno krizo v, afriškem, v državah afriškega roga in drugot tu je treba okrepiti odpornost, torej zmogljivost držav, ljudi, eh, skupnosti, da se odzovejo na podnebne spremembe, na eh, naravne nesreče in tako dalje. In treba je podpreti najranljivejše dele populacije, zato da se lahko čim prej opomorejo od stresa, šokov, eh, naravnih nesreče in tako dalje. To je naša prva odgovornost, torej načrtovanje in politična dejavnost je tu ključnega pomena. Na to tretjič, eh, združene države bodo 90, 20 odstotkov našega proračuna namenila tistim dejavnostim, ki se bodo nanašale na um, podnebne razmerje. Torej, um, moramo videti, če lahko takšno pomoč eh, tudi drugače artikuliramo. In eh, tu gre eh, za žrtve podnebnih sprememb, treba pa je ugotoviti tudi, kdo je odgovoren za to. Nekateri eh, poslanci so govorili o tem, da če bodo Kitajci, na primer, začeli jesti toliko mesa, kot ga mi použijemo, bomo potrebovali tri planete, kakršen je naš, zato da bomo lahko imeli dovolj živali za to. Torej, Evropska unija mora eh, tudi pomagati kmetom eh, pri njihovem delu, mora promovirati trajnostno, eh, trajnostno kmetijstvo in treba se boriti proti prekomernemu izkoriščanju naravnih verov in pa vode. Na to je treba podpirati raziskave in te raziskave tudi dati na voljo um, kmetom. Uh, Prednedavni sem bil v Keniji in videl sem, kako veliko lahko ta pristop um, odpornosti uh, naredi za kmete in pa tudi biotske raznovrstnosti. In uh, četrtič, treba je uh, delati ne samo na področju proizvodne, temveč tudi um, preobrazbe, predelave. Torej, pomembno je, da se to celotno verigo obravnava. In eh, v tem smislu javna pomoč ni dovolj. Potrebujemo tudi uh, zasebne naložbe in to je zelo težko, kajti zasebni investitorji ne bodo uh, naravno šli tja, kjer jih potrebujejo. Na to pa je treba tudi spodbujati um, možnosti in pa. Uh, spodbude za to, da to lahko naredimo. Torej, takšne pobude potrebujemo. Naj vam dam primer. Trenutno pripravljam novo eh, ponudbo, torej AgriFine. Torej, eh, to, bo, to je pobuda, ki bo tudi predstavljena eh, v Milanu čez 3-4 dni. In sicer sicer eh, začelo se bo s prehrambeno varnostjo 15. in 16. in imeli bomo veliko srečanj, veliko sestankov in to je tudi primer, kako eh, je treba delovati tudi na politični ravni. In eh, AgriFine je tudi, si tudi prizadeva za spodbujanje investicij na ravni majhnih in srednje velikih podjetij, kajti ta so ključna v veliko državah in ta tudi ustvarjajo delovna mesta. Torej, naj zaključim s tem, da mora naša dejavnost biti povezana tudi s socialnimi dejavnostmi. Govorili smo že o izobraževanju, ne smemo pozabiti socialne varnosti, kajti jasno je, da je to. E, tu treba odigrati kritično ulogo e, pri boju proti podhranjenosti tudi uh, zdravstvena oskrba je tu ključnega pomena. Treba se je tudi boriti proti neenakosti, proti um, ranljivosti in eh, revščini zlasti na podeželju. In če ne bomo uspeli spremeniti paradigme, torej razumevanja, uh, da je kmetovanje nekaj postranskega, da to itak ni nekaj, kar vam bo pomagalo obogatiti. Torej, če se ta paradigma ne bo spremenila, potem ne bomo uspeli pri tem, kar je bistvo kmetovanja in sicer eh, pri, priprava proizvodnja prehrane. In to ni preprosto, zlasti v številnih situacijah in vidimo tudi, naprimer, pri priseljevanju iz podeželja v uh, Eh, urbane, urbana središča, torej to je še vedno priseljevanje, ki je eh, zelo pomembno in moramo ustrajati tudi pri tej kulturni paradigmi. Evropska unija bo eh, še naprej igrala pomembno vlogo pri na področju prehrambene varnosti in eh, zagotovila tudi finančna sredstva. In če želimo doseči cilje agende 2030, moramo vsi javni akteri, vsi partnerji, vsi deležniki delati skupaj za to, da bomo lahko dosegli če večji učinek. Spoštovani kolegi, spoštovani poslanci, hvala lepa. Uh, with... Hvala lepa, bomo takoj začeli z vprašanjem. Pan posel Dante, ni duže niž jedna minuta, only one minute. Merci. Gospod Dontan, minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsednik. Evropski parlament je že večkrat in še zlasti v poročilu o prehranskih završkih izpostavil problematiko o tem, kako Evropa prispeva k podhranjenosti v svetu. In pred nekaj leti smo tudi Eh, izpostavili nihanje v različnih državah, nihanje cen, še, eh, še zlasti v tistih državah, ki imajo zelo nizek BDP in kjer je tudi lakota in podhranjenost najvišja. In takrat je bilo govora o tem, Eh, da naj bi se vzpostavil nek minimum na svetovni ravni, ki bo omogočil vsem, da bodo imeli dostop do hrane na nekem primernem nivoju. Na kateri ravni, kje ste zdaj pri tej um, nemiri? Hvala. Hvala, predsednik. Eh, hvala tudi kolegom iz FA in drugih eh, organizacij. Mislim, da moramo danes delovati koherentno. Če obstaja problem podhranjenosti in očitno obstaja, in tudi ne zdi se, da bi ga lahko kmalo rešili. Kako bomo temu prilagodili naše politike? Skupna kmetijska politika, ki smo jo prenovili v času prejšnjega sklica, je ehm, zauzela precej pozitivno usmerjenost glede na okolje in bolj zelenega kmetijstva. Ampak kar se tiče ravnanja z viri, če bo Eh, povpraševanje po hrani naraščalo tako, kot narašča zdaj in če bo tudi naraščal BDP, kako bomo lahko temu sledili, če eh, ponudba ne narašča na isti način in z isto hitrostjo? Hvala lepa. Ja, ich wollte auch anfangen mit der Tudi sam bi začel z vprašanjem. Torej, metanje stran hrane, ne samo tu pri nas, ampak uh, imajo ta problem tudi manj uh, razvite države zaradi manjkajoče infrastrukture. Treba je delati na tem, da ne bomo več izgubili 30 odstotkov hrane. Komisija je dejala, da bi potrebovali tri planete, če bi vsi želeli povedati, bo, bo jesti toliko mesa kot mi v Evropi. In potem se sprašujem, zakaj uh, imamo tako agresivno strategijo izvoza mesa. Tega potem ne razumem. Treba je potem razmisliti o rastoči potrošnji eh, mesa, kajti to je povezano tudi z kmetijstvom in porabo vode in tako naprej. Potem pa je tu še eno vprašanje, ki me zanima. Dostop do zemlje. To je vprašanje majhnih kmetov. Um, in tudi problem. Um, um, um, grabljenja zemlje je velik problem po svetu. Zagotoviti moramo, da bo kmet imel zemljo. Pani posel Sandra Valmint. Gracias, presidente. Creo que si realmente... Hvala, predsednik. Mislim, da če bi bila Evropska unija res pripravljena prispevati k rešitvi problema lakote in k izkoreninjenju lakote in podhranjenosti na odločen način, bi to že naredila. Zato mislim, da je precej hinavsko eh, to, da zdaj morda nek dan ali nekaj dni ali nekaj ur posvetimo temu vprašanju, kot danes popovdne, eh, po drugi strani pa so politike, ki se izvajajo takšne, da se ta problem še dodatno poglablja. O tem je govoril tudi kolega pred menoj in sicer v zvezi s prisvajanjem zemljišč, v zvezi s vprašanjem vode, vprašanjem semen, vprašanjem eh, prostotrgovinskih sporazumov. In sama bi želela, da bi ocenili, kako se na podlagi pogodb uh, usiljujejo tem državam določene odločitve, saj jih te države ne morejo sprijemati same in to odločitve, ki zadevajo njihovo zemljo in hrano in to glede na načelo, ki ga marsi kdo tukaj že izpostavlja. In zato bi želeli vedeti, kako mi v Evropski uniji želimo eh, prodajati hrano tem državam. Pan Polsvagiu. Hvala lepa, predsedojoči. Eh, torej, eh, vsaj dvakrat, eh, odkar vem, so najboljši nameni uničili proizvodnjo hrane v Afriki. Torej, to je bilo v Rodeziji, naprimer, kjer je bila država izvoznica hrane, dokler ni Zahod dosegel, da je prišel na oblast Mugabe in potem je tam zavladala lakota. In na to je še vprašanje gensko spremenjene tehnologije, torej če bi to v Afriki lahko uporabili v zadnjih 20 letih, potem bi veliko več ljudi uh, imeli dostop do hrane, kajti čez ste prisiljeni v uporabo pesticidov v Afriki, potem morate te pesticide eh, tja eh, prinesti, jih tam hraniti, zavarovati otroke pred njimi in tako dalje. Z gensko spremenjeno tehnologijo se lahko izognemo pesticidom in kaj mi počnemo, vse eh, otežkočamo. Pani posel Nojčana. Derzeit sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. 60 milijonov ljudi je na begu, večina jih beži v svoje lasne države. In zato potrebujemo dobro razvojno politiko, dati moramo na voljo denar, ko gre za konflikte in za vojne. Ampak to je samo en stran medalje. Kako bi lahko še odpravili a, a, lakoto? Potrebujemo takšno kmetijstvo, ki s južnimi državami ravna kot sa partnerji. Potem potrebujemo takšno ribiško politiko, ki bo ustvarjala partnerje. Potrebujemo pa tudi pravilno zagovinsko politiko. To je še ena pomembna točka. Države moramo podpreti pri njihovi proizvodni energije. Še vedno države, kjer so ljudje lačni, izdajo, potrošajo veliko večino BDP-ja za energijo. Ljudje se silijo v mesta in potrebujejo več energije. Nujno je treba poskrbeti za to, da bodo eh, države eh, eh, bile se sposobne same preskrbeti za energijo. Dobro je, da se srečamo ravno danes, jutri. Bomo Eh, eh, Herman Schier je umrl pred petimi leti in on se je zelo zauzimal za to, da bi države v razvoju postale um, sposobne uh, se same preskrbiti za energijo. In on je vel, dosegel velik napredek na tem področju. Naslednja govornica, hvala lepa. Dobro bi bilo, če bi zagotovili pravi eh, prehod v agrarno ekologijo, kajti kmetijstvo eh, zelo prispeva, eh, kmetijstvo je preveč netrajnostno in agroživilska industrija prispeva veliko k izpustom CO2. Tu imamo Monsanto, McDonald's in druge čezmejne koncerne, ki prispevajo k veliki škodi potrebujemo globalno alijanco za okoljsko pametno industrijo. Treba je poskrbeti za prehod k kmetijski ekologiji. Treba je okrepiti produktivnost majhnih kmetov. Ampak v tem kontekstu nam to ne bo uspelo. Poleg tega nisem čisto razumela sledečega. Aha, nimam več časa. Dobro, potem se bom odpovedala temu vprašanju. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Ja, hvala, gospod predsednik. Hvala tudi udeležencem za njihove predstavitve. Sam sem tudi pristaš tega paradig te paradigme kmetijstva. Danes dopovdne smo glasovali o ekološkem kmetijstvu. In naj povem, da to ne gre samo za to, da fitosanitarna sredstva nehamo uporabljati, ampak gre tudi za eh, ponovno predobitev kmetijskih zemljišč. Mislim, da je tudi to del skupne kmetijske politike. Morali bi razmisliti o kmetijskem modelu. In ta evropski model, eh, bi, ki ga skušamo uporabiti za prehranjevanje drugih, bi mogoče morali preobrniti in mogoče bi znotraj SKP-ja eh, morali začeti razmišljati drugače in sicer ne za druge, temveč o tem, kaj lahko naredimo skupaj z drugimi. Hvala. Jaz bi tudi želel izkoristiti to priložnost za vprašanje predstavnikom FA. Pogosto slišimo, da je zaradi naraščanja števila prebivalstva treba tudi več proizvajati. In glede na to načelo smo eh, v tem parlamentu glasovali o mm, stališčih in mnenjih, s katerimi se morda ne najbolj strinjamo. In kot izhaja iz predstavitev eh, predstavnikov, v bistvu na ta način ne prispevamo k mm, doseganju cilja, ki naj bi bil, da bi hrano bolje porazdelili. In zato sprašujem, zakaj se ustraja pri tem, da je treba več proizvajati, eh, ker nas je več, če pa je predvsem tukaj problem prave razporeditve. Eh, prenos hrane iz razvitega sveta v državi v razvoju, v Afriko in tako naprej, je uh, zelo destruktiven način za reševanje situacije. In zato naslednje vprašanje. Koncentracija zemljišč in eh, kupovanje zemljišč se strani držav, kot so Izrael, Združene države, Kitajska, Indija in druge afriške države, prispevajo k. Uh, Eh, temu, da eh, ljudje morajo zapustiti plemenska ozemlja, da pride do preseljevanja, da se pretirano izkoriščajo določena zemljišča, saj je treba v obdobju, ko so prilaščena, ta zemljišča maksimalno izkoristiti in ne nazadnje se tam pridelujejo Eh, izvozni produkti, ne pa produkti za prehranjevanje lokalnega eh, prebivalstva. In tudi problem eh, vode je s tem povezan, saj je v teh državah prisotnih samo 5 odstotkov svetovnih vodnih virov. In kaj meni FAO v zvezi s tem tako hudim pojavom? Pan poslu Dorfman, Valmint. Gospod Dorfman. Hvala lepa.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 Ali imate kakšne konkretne podatke o tem, e, če se prebivalstvo v določeni državi, ko je vprašanje lahko te rešeno, še naknadno veča ali ne? Zato, ker je potem to potrebno povezati bolj se socialnimi politikami v teh državah, zato da bi tam omejili to e, e, naraščanje prebivalstva, naprimer države, kot so Pakistan, Afganistan, Jemen in druge če primerjamo podatke iz leta 1950 in s projekcijami za leto 2050, gre za desetkrat večje število prebivalcev in eh, se tako stopnjo naraščanja prebivalstva bo zelo težko reševati vprašanje lakote. Danke, Gospod Ek. Hvala lepa. Gospod predsedajoče, pridružujem se eh, izjavam gospoda Hojzlinga. Moje vprašanje za predstavnika komisije je zelo preprosto. Ali komisija pozna citat Alberta Einsteina, ki je bil, kot vemo, zelo inteligenten? Ta citat pravi sledeče. Torej, eh, nič, torej eh, če bi prišli na vegetarijanstvo, potem bi človeštvo preživelo politika Evropske komisije pa gre ravno v nasprotni smeri. Krepimo uh, ribiško politiko, ki krepi tudi uh, svetovno lakoto, isto velja za našo uh, kmetijsko politiko, tudi s svojimi subvencijami v, na področju kmetijstva uh, še krepimo lakoto. Videti je, da gremo v popolnoma napačni smeri. In mi smo do velike mere odgovorni za lakoto po svetu. Hvala lepa. Ja, veliko vprašanj smo prejeli. Torej, morate biti zelo kratki pri odgovoru, kaj ti tolmači nas bodo kmalo zapustili. Zelo nakratko odgovorite, prosim. Bodite, bodite, bodite hitri, ampak ne prehitri. Oui, euh, je vais commencer, bien sûr, mes collègues vont. V redu, jaz bom začel, potem pa bodo kolegi nadaljevali. Kar zadeva vprašanje eh, nihanja, je to seveda pomembno vprašanje. Vsi smo doživeli določene krize pred letom 2011, vendar pa podatki kažejo, da eh, cene kmetijskih proizvodov niso več izpostavljene tolikšnim nihanjem. E, zakaj? Zaradi e, velikih zalog, zaradi znižanja cene nafte, pa tudi zaradi vrednosti ameriškega dolarja. Torej, nižje cene, to je lahko dobrodošlo za prehransko varnost, še zlasti za gospodinstva, ki večino svojih prihodkov porabijo za hrano, vendar pa si je treba tukaj zapomniti, da če želimo izračunati prednosti na svetovni ravni, je treba upoštevati, da se to znižanje cen lahko pozna tudi pri prihodkih kmetov. Potem pa, kar se tiče um, razsipavanja s hrano? Je to bistveno vprašanje. Kolega tukaj, ki je odgovoren za ta program znotraj Združenih narodov, uh, vam bo kaj več o tem povedal, ampak peti stebr tega programa zadeva prav boj proti uh, završkom prehrane. Uh, Zelo pomembne dejavnosti so stekle v številnih severnoevropskih državah, kjer je problem drugačen od držav v razvoju. V državah v razvoju problem zadeva izgubo po uh, pobiranju pridelka, ko se 30 do 40 odstotkov hrane zavrže oziroma mm, pokvari zaradi slabih pogojev za skladiščenje ali za prevoz. In tudi to je treba upoštevati. Uh, Hvala zelo na kratko, ampak ne prehitro. Torej najprej bi omenil to, da po um, vrhu G20 o volatilnosti se je uh, FAO začel s projektom um, o sistemu trženja na tem področju in uh, zato uh, je tudi dovolj, če si ta kronim pogledate na uh, Google in. Uh, Dobili boste kar precej informacij o sedanjem statusu tega projekta. OECD je tudi vključen v ta projekt. Torej, želel sem se na kratko obrniti na vprašanje eh, podnebnih sprememb, torej v dolgoročni perspektivi, če si to pogledamo z vidika dolgotrajnih, eh, dolgoročnih perspektiv eh, v kmetijstvu, potem je seveda videzno bolj smiselno, da se poveča proizvodnjo, eh, ampak tudi na razumen način glede na okolje in to je pač dejstvo, kajti potrebovali bomo več hrane. Eh, lahko bolje porazdelimo tudi že obstoječo hrano, ampak eh, tudi večna, vedno več nas bo in vedno več eh, hrane bomo potrebovali. Na to, kar se tiče krčenja zemlje, zlasti v Evropi, torej zato, ker imamo vedno večje potrebe po zemlji za gradnjo in za rekreativne dejavnosti, torej vedno manj zemlje na voljo za kmetijstvo. Torej, to je glavni razlog za to. Torej, na svetovni ravni je bila uporaba zemlje precej stabilna v zadnjih 40 letih in pričakujemo, da bo še naprej stabilna. Na to, kar pa eh, se je zelo povečalo, je produktivnost, se pravi eh, število proizvodov na enoto zemlje. In, um, to smo uspeli narediti na način, ki ni preveč posegel v okolje. In to je glavni izziv. Torej, če želimo še večje, večjo rentabilnost, potem bomo morali to narediti na odgovoren način. Zopet zelo na hitro, glede vprašanja prebivalstva. Ja, žal je tako, da prebivalstvo in pa uh, revščina uh, je. Uh, torej ti dve komponenti sta zelo povezani in sicer eh, na ta način, da imajo revni ljudje vedno več. Eh, otrok, zato ker eh, so ti otroci neke vrste zavarovanje za prihodnost, torej otroci vam pomagajo pri eh, predelavi hrane in tako dalje. Torej mi um, ugotavljamo, da torej, takoj, ko um, imajo ljudje naprimer dostop do izobraževanja, ko imajo boljše um, pogoje, potem se tudi rast prebivalstva upočasni. Torej, zato ne pričakujemo, da bo eh, prebivalstvo še naprej raslo potem, ko bo rešeno vprašanje prehrambene varnosti. Ampak seveda je tudi socialna varnost zelo pomembna pri eh, tem razvoju in pri omogočanju zaposlitve. Hvala. Hvala lepa. Torej, tolmači nas bodo zapustili. In prosim, če lahko zaključimo, torej v angleščini še zadnja dva odgovora in eh, tolmači lahko odidejo. Hvala lepa za dodatnih pet minut. Hvala. Prosim, kolegi, če lahko poslušate v angleščini. Yeah. Ja. Okay, I just want to uh, comment on uh, on what was mentioned about um, the transport of products from uh, from Europe uh, for the emergency operations.